Tako, hvala lepa kolegice in kolegi za vaše razumevanje. Kot rečeno uvodoma, smo čakali še na to, da se zaključi konferenca predsednikov. Ta je skoraj da zaključena. Preden pa začnemo s glasovanjem, ima gospa Forenza